obvestili predsednika, bomo pa še par minut počakali pred glasovanjem. Torej, naj začnem z obvestili. Najprej spremembe k agendi, k dnevnemu redu. Dobro bi bilo, če bi prisluhnili vsaj koordinatorji. Točka 18 EU Lisa, to bomo obravnavali ob 10.50 oziroma 10.15, se upravičujem. Koordinatorji, prosim, če prisluhnete. Točka 18 EU Lisa, to bomo obravnavali ob 10.15. Dodali smo tudi novo točko glasovanje o osnutku poročila o digitalni strategiji 1030. Točke 11, 12 in 13. Glasovanje o svežnju SIS. O tem bomo glasovali 6. novembra. Potem ob 15.45 bomo glasovali o pranju denarja točka o evropski strategiji o pametnih sistemih, to smo odpovedali, točka 14. Če nima nišče nič proti, je potem dnevni red, kot je spremenjen, sprejet. Ni tolmačenja za Dansko, Malteško in Irsko. Imenovanje poročevalca Barbara Spinelli je imenovana za poročevalko za poročilo o svobodi medijev in pluralizmu medijev potem gospod Nunes je bil imenovan kot poročevalec za mnenje o razrešnici, za Europol, Eurojust, Frontex in tako naprej. Torej, ko gre za horizontalno poročilo o agencijah, ali odbor podpira priporočila za imenovanje poročevalcev, da. Potem koledar sestanka odbora Libe za 2018. Glasovali bomo na naslednjem sestanku. 12. oktobra smo prejeli izvedbeni odlog komisije, ki sprejema delovni program za delo na področju pravosodja. Vsi, so, vsi člani odbora Libe so 13. oktobra prejeli te podatke in dokumente in eh, komentarje ste lahko pošiljali torej, do 27. oktobra letos imate čas, da pošljete komentar sekretarjatu. Danes ob 8. začnemo z elektronskim glasovanjem in zanima me, ali imate vsi svoje elektronske kartice za glasovanje. Colleagues, everyone... Spoštovani kolegi, če ste, če lahko sedaj malce tiše, bi prosil vse skupaj. Imamo še nekaj trenutkov, tako da ne bomo začeli z glasovanjem, dokler koordinatori ne bodo rekli, da ste vsi pripravljeni. Gospa Vikstrom, imate postopkovno vprašanje? Can, can Chair, Lahko spregovorim samo za en trenutek? Ja, ne bomo še glasovali, gospa Vikstrom. Predlagam, da bi imeli minuto tišine zaradi malteške situacije. Če mi dovolite, bi to storili, potem pa bomo začeli z glasovanjem. Spoštovani kolegi, preden začnemo z glasovanjem, bom pri koordinatorjih preveril, da so vsi prisotni, tako da eh, se vam ni treba skrbiti zaradi tega. Tako sedaj pa prosim za pozornost, za trenutek. Spoštovani kolegi, prosim, če se umirite. Kot ste, kot ste vsi vemo, je 16. oktobra uh, umrla preiskovalna novinarka Dafne Galicija. Prosim, če se umirite še enkrat. Vsi, ki še prihajate, prosim, da to storite čim tiše. Torej, preiskovalna novinarka Dafne Karana Galicija je umrla v avtomobilski bombi. Naš odbor to še posebej zanima, saj obravnavamo takšne in podobne zadeve. Ta pomembna novinarka je imela zelo pomembno vlogo pri obveščanju o zadevah povezanih z korupcijo, še posebej, ko gre za panamske dokumente. Ta napad je torej napad na svobodo menijev. Prosim torej za minuto tišine v njeno spoštovanje. Thank you very much, Collins. So, colleagues, we now... Uh, Tako, spoštovani kolegi, sedaj pa nadaljujemo z elektronskim glasovanjem. Glasovali bomo, z, začeli bomo z glasovanjem o Dublinu. Gospa Vikstrom želi besedo. Prej pa bi preveril pri koordinatorjih, da so vsi prisotni. Torej, obvestite me, če temu ni tako. Gospa Vikstrom, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi, za nami je dolga pot preden smo prišli do tega glasovanja danes zjutraj. Pred nami je še zelo dolg dan in želela sem izkoristiti to priložnost, da se vam vsem iz srca zahvalim. Hvala celotni ekipi, ki je delala na tem dosjeju. Brez vašega trdega dela, truda in potrpežljivosti vseh poročevalcev v senci, njihovih ekip, sekretarjata in pravne službe parlamenta, nam gotovo ne bi uspelo, da bi danes glasovali. 21 sestankov poročevalcev v senci smo eh, potrebovali, da smo dosegli ta dogovor. To je rekord v tem mandatu. Vmes je potekalo še veliko tehničnih sestankov. Zahvaljujem se kolegom, ki so želeli prisluhniti vsem drugim kolegom. Seveda pa so pri tem zagovarjali svoje lastno stališče. Ustvarili smo vtis, da lahko parlament govori z enotnim, močnim glasom in to je zgodovinski rezultat, ki bo, upajmo, navdihnil tudi svet pri naših pogajanjih. Veseli me, da smo dosegli tako dober konsens. To je v bistvu odziv na to, kar so povedali naši državljani v Eurobarometru maja. 70 odstotkov naših. Eh, državljanov si želi rezultate na področju migracij in to je temelj za nadaljne korake. Potrebujemo pragmatično reformo tega dela našega skupnega evropskega azilnega sistema. Želimo sistem, ki bo pravičen in bo deloval tudi v praksi. Upam, da bomo danes storili pomemben korak naprej in da bo to navdihnilo tudi svet, ki bo videl naš pragmatičen pristop usmerjen k praktičnim rešitvam. Torej, najlepša hvala še enkrat vsem skupaj. Sedaj pa je najbolje, da kar glasujemo. Hvala lepa, gospod Wikström. Gospod Čedovski, eh, želite nekaj dodati? Ja, zanima me, zakaj ni češkega tolmačenja Veliko državljanov iz eh, Češke je želelo prisluhniti tej razpravi, verjetno poslušajo preko spleta in zato me zanima, zakaj tolmačenje ni na voljo. Sam sem eh, namreč poslal sporočilo o tem glasovanju različnim novinarjem. Jaz se opravičujem, da tega ni, bomo preverili, zakaj je prišlo do tega, sploh glede na to, da eh, je to občutljiva, občutljiv čas pred volitvami se vam upravičujem. In vsem ostalim češkim kolegom. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanjem. Povedali so mi, da bi češko tolmačenje naj bilo omogočeno, ampak eh, mi vidimo, da ga ni. Torej, predsedujoči pravi, da naj bi češko tolmačenje bilo. Bomo preverili. Spoštovani kolegi, začnimo z glasovanjem, še predtem pa tehnično opozorilo pri členu 42. prvem odstavku obstaja torej na uh, eh, 54. strani napaka. Tam bi moralo pisati, da je tam predlog spremembe številka 964 brezpredmeten, če bodo sprejeti uh, amandmaji, ki so tam navedeni. Sedaj pa začnimo. Predlogi sprememb 1.1.0, 1.1.1 in 1.1.2, ki so identični, glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. That is rejected. Zavrnjeno. Okay. Mrs. Spinelli, do you... Gospa Spinelli, ali nimate kartice? Je kaj narobe? Ne deluje. Pomembno je, da vsi glasujemo, tako da morda se lahko presedete morda lahko kartico uporabljate v drugem eh, aparatu. Torej, prosim, da danes res vsi glasujemo. Pomembno je torej, da vsi, da vse naprave delujejo. Nadaljujemo kompromis 1, oziroma se opravičujem, prvi člen, predlog spremembe 286 in 287. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis ena. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 2. samo trenutek. Torej, člen 3, kompromis 2, glasujemo. Ne. Se pravi, čujem, spoštovani kolegi, predlog spremembe 300, glasujemo. Torej, predlog spremembe 300.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 That's on page 17. To je na strani 17. Kompromis 3. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Compromise for To je na strani 19, kompromis 4. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo. vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 7 na strani 32 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 8. Na strani 40 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 9 na strani 41 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 10 na strani 44 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis 11 na strani 45 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis 12 je tudi na strani 45 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis 13 na strani 46 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis 14 na strani 48 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. sprejeto. Kompromis 15 na strani 48 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 16 na strani 49 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 17 na strani 49 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 18 na strani 51 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 19 na strani 53 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 20 na strani 54 glasujemo.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 sprejeto. Kompromis 23 na strani 58 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis 24 na strani 59 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Člen 25, predlog spremembe 697. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 25 na strani 60 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Sem že kar um, mislil, da je to samo umevno, da je sprejeto. Ok, sprejeto je z veliko večino. Sedaj pa predloga spremembe 7 nič 1 in 7 nič 2 glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto. Kompromis 26 na strani 63, 63 ja, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 27 na 67 strani glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto. Predlog spremembe 769. Glasujemo. Sedem, šest, devet, torej glasujemo na strani sedemdeset. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno.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 Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 94. 871 in 872 na strani 83, potem pa še eh, predloge spremembe 873 do 880, ki so identični, to sta torej strani 83 in 84 glasujemo. Predloge sprememb 94 do 880, torej, ki so identični in o tem glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Nadaljujemo z kompromisom 31 na strani 89. Glasujemo. Glasovanje je um, odprto. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis 32 na strani 90. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Potem pa identični eh, predlogi spremembe 953, 954, 955 in 956 na strani 93 glasujemo. Glasujemo o predlogih spremembe oziroma. Spoštovani kolegi, se opravičujem, naredil sem napako to glasovanje ni potrebno in nadaljujemo z kompromisnim predlogom 33. Se pravi, čujem, to sem nekako pozabil. Kompromis 33 na strani 92. Glasujemo. Še enkrat glasujemo o kompromisu 33 na strani 92. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Se opravičujem za napako. Sedaj pa glasujemo o predlogih spremembe 953, 954, 955 in 956, ki so identični in se nahajajo na strani 93. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Gospa Stevens, imate postopkovno vprašanje? Ali lahko samo zaključim eh, glasovanje? Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Gospa Stevens? Ja, se upravičujem, predsedujoči, ne želim vas prekinjati, ampak eh, vedno navajate številko strani, ampak to je številka strani glasovnega seznama vaše skupine. Jaz imam drugačno označevanje strani. Tako da prosim, da tega ne omenjate. Omenjate samo številko uh, predloga spremembe, ne pa tudi stran, ker drugače nas to vse zmede. Ja, pregledoval sem eh, seznam predsedujočega in ne seznam SND-a, ampak vseeno sem želel pomagati, pa zgleda ni koristila. V redu, ne bom več omenjal številke strani, ni problema. Bom samo omenjal številko predloga spremembe, se opravičujem. Potem pa um, predlog spremembe 957. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 958. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 97 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlogi spremembe 960, 961, 962, 963, 964, ki so identični in glasujemo skupaj. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 98 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 969, 970, 971, 972, 973, 974, ki so identični in o njih glasujemo skupaj. Lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kompromis 34. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno.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 Predlog spremembe 991. Glasujemo. Predlog spremembe 991. Še enkrat. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. AFET 23. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto.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 Kompromis 38. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejet. Predlog spremembe 1, nič 1, 1. Torej, še enkrat glasujemo o predlogu spremembe 1, nič 1, 1. Glasujemo. Nisem povedal, na kateri strani je, tako da nisem eh, naredil te napake še enkrat. Gre torej še enkrat za predlog spremembe 1, nič 1, 1, 1011. Ste vsi glasovali, potem je glasovanje zaključeno. Zavrnjen. Predloga, predloga spremembe 1, nič 8 in 1, nič 1, 2, torej 108 in 1012, ki sta identična, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto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 Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 116. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Uvodne izjave 117. Oziroma ne, začnemo z predlogom spremembe 118. Glasujemo.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 Potem pa AFET 2, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe 1.3.7, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Yeah, ja, I'll take seven navikuc afet. Tako sedaj pa afet 7. Sami boste morali najti stran. Jaz sem že glasoval, ne bom vam povedal, na kateri strani to najdete, boste kar sami našli. Povezan je z uvodno izjavo 26, torej to je namik, da ga boste našli. Gospa Gomez, ne bo vam povedal, na kateri strani je, ker to ni dovoljeno. Še vedno glasujemo. Ste vsi glasovali, potem je glasovanje zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 265 torej 2, 6, 5 še enkrat. To je povezano z uvodno izjavo 38. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 19. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno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 Spoštovani kolegi, sedaj pa končno glasovanje, to je poimensko glasovanje o besedilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 43 za 16 proti brez vzdržanih se te pa še glasujemo o odločitvi, da se začnejo pogajanja. Glasujemo. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto 41 za, 14 proti, nihče je vzdržan. Čestitam poročevalke, čestitam gospa Wikstrom in poročevalci v Senci. Thank you so much and sorry for my mistake. Spoštovani kolegi, hvala za disciplino pri glasovanju, to je res koristilo danes. Colleagues, we... Tako, sedaj pa bomo nadaljevali z dnevnim redom. Mislim, da moramo kar začeti z naslednjim glasovanjem. Um, so, colleagues, we now move on to Uh, the next vote. Gremo na naslednje glasovanje. Um, Etija, sporočevalka Kinga Gal. Želite besedo pred glasovanjem? Izvolite. Hvala vsem pročevalcem v senci preučevalcem, svetovalcem za odlično delo. Zato res cenim to delo. Če tudi se nismo vsi videli vsega, mislim, da smo zelo dobro sodelovali in upam, da se bo to tudi odrazilo pri glasovanju. Hvala, kolegi. Zdaj pa lahko glasujemo najprej kompromis glede člena 70. Glasujemo. Sorry, 57. The procedure B is the first vote. Procedure B. Because it's split two in two. Reports, so the first report. Ah, yeah. Sorry, colleagues, just to explain. Razložim, kolegi. To je v dveh delih. Imamo najprej postopek B, o katerem moramo glasovati. In potem bomo glasovali o končnem poročilu. Ste, ste si razumeli dobro? Najprej kompromis glede člena 70 in um, 82 in potem bomo imeli zaključno glasovanje. O uh, glasovanje o kompromisu glede odstavka 70. Glasujemo.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 Glasovanja sprejeto, sedaj bomo glasovali o celotnem besedilu, ko smo ga spremenili po imensko. Glasujemo, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 42 za, 13 proti, 3 vzdržani. Eh, sedaj pa bomo glasovali o odločitvi, da začnemo pogajanja. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 43 za, 13 proti, en glas vzdržan. Čestitke poročevalki. Right, so Pa pridemo na drugi del. torej drugi del. To je glavni volilni seznam. Začnemo za 146, 147 in 148. Začnemo. Glasujemo. Moje glasovanje. Zavrnjeno. ali vsi spremljate. Kompromis glede člena ena. Glasujemo. Glasujemo sprejeto. 337 glasujemo. 337 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa kompromis glede člena 2 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis glede člena 3 glasujemo. Glasovanje. Sprejeto. Kompromis glede člena 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis glede člena 6. Konec glasovanja. Sprejeto. tri, devet, nič, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa kompromis glede člena 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis glede člena 8. konec glasovanja sprejeto. Kompromis glede šljenja 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis glede šljenja 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis, glede šljena 10a, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis, glede šljena 11, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis glede člena 12 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis le išli na 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis glede člena 14. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Glasujemo o črtanju education, to je glasovanje v bloku, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa glasujemo četrn besedici occupation, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Če, glasujemo četrnju IP adres, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisli je šli na 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 5 nič dve. Zdaj, pet. Kaj je glasovanje? Zavrnjeno. Kompromis glede 16 glasujemo. Kaj je glasovanje? Sprijeto. Kompromis v členu 17 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis količina 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis lišnja 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis od člena 20 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis glede člena 21 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis glede člena 22 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis lešnje 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis za člen 24. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto kompromis za člen 25 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o členi 26 in 26a. Glasujemo. Konec glasovanja. Nekateri ne glasujete, vidim. Če ne želite glasovati. No, sedaj zapiram glasovanje. Vem, da je to utrujajoče, vendar prosim, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis lešnja 27. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromizli še na 28 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis glede šli na 29 in 29a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem je 7, 5, 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis glede na 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis leči na 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis leči na 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis leči na 33. Glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto, kompromis za člen 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, kompromis za člen 35. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Člen 36. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis. Člen 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis. Za člen 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis za člen 39. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprejme 875. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o členu 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o členu 41 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 42 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 43 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 44 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 45 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 46 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 47 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 48 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 49 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 50. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 51. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v členu 52a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v členu 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v členu 54. Glasujemo. Oziroma 53a, se upravičujem. 53a. Glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Kompromis je šli na 54, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis je šli na 55, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis je šli na 56, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis v členu 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis v členu 58. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis v členu 59. Glasujemo. Se upravičujem. kompromis o členu 59 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 60 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o členu 61 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis o členu 62 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis o členu 63 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis o členu 64 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o členu 65 eh, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis za člen 66 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis za člen 67 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis za člen 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Amadma 1.37. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis o členu 72 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kom kompromis o členu 73 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromizli te člene 74, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis glede člena 75, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o členu 76, glasujemo. Konec glasovanja sprijeto, ko mi so členo 77 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, ko mi so členo 78 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto, ko mi so členo 81 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis o členu 82 in aneks oglasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis na uvodnih izjavah in navedbah glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Predlog spremembe 163. Ne bom vam povedal številke strani. Predlog sem jim 163. No, kar poiščite počasi. Ste vsi našli? Glasovanje bo odprto, dokler ne najdete predloga spremembe. 1, 6, 3. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Predlog spremembe 1, 7, 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa gremo na glasovanje po imensko od celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 42 za, 12 proti, 2 uh, eh, zdržana, sprejeto. Zdaj glasujemo o mandatu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 39 za, 13 proti, 1 glas održan. Čestitke poročevalki. One, one colleagues, um, if, you, if you keep your places, we can take um, one final vote. Uh, the, the Glasovanje o poročilu gospe Jimenez in Beseribarja o drogah. To je okvirni sklep o kazni na področju trgovine z nezakonitimi drogami. Pročevalka je Teresa Jimenez Pesil Barjo. Eh, želite besedo, preden začnemo? Bomo imeli tu končno glasovanje. Prosim, nekaj eh, tišine. Nimamo predlogo spremem, torej imeli bomo poimensko glasovanje in glasujemo o tem besedilu. Izvolite. Glasujemo. The vote is closed. Glasovanje sprejeto 50 glasov za, 4 proti nič vzdržanih čestitke poročevalke, ki gospe Beseli Bari izvoli. What are you? Dear colleagues, um, if you could please take your seats, we'll proceed with... Uh... Kolegice in kolegi, prosim, če se posedite, da lahko nadaljujemo z programom. Danes imamo kar natrpan urnik, tako da prosim, če se posedite, da lahko začnemo. Točka sedem, torej, predstavitev strani gospoda Kinga gre za svežno boj proti terorizmu, ki ga je kolegi sprejel ta mesec. Ta svežnje je bil predstavljen včeraj, vključuje ukrepe za zaščito držav eh, članic eh, in pomoč državnim članicam pri zaščiti javnih prostorov, kako tudi omejevanje dostopa do nevadnih snovi in pa financiranja terorizma. Mislim, da je bilo to dobro sprejeto včeraj, kar nekaj dobrih analiz je bilo včeraj na temo tega predloga. Danes pa imamo priložnost, da upravimo tudi analizo predstavitve, ki jo bo podal gospod komisar. Naj tudi omenim, da so z nami kolegi iz novega odbora za področje terorizma, tudi predsednica tega odbora, gospa Grizbek, ki je mimo gre tudi članica našega odbora, ampak samo toliko, da veste, da so prisotni tudi člani omenjenega odbora, kar je tudi prav. In koristno. Veliko časta me, da je z nami danes komisar King, ki se bo z nami pogovoril o tej predstavitvi. Naslednja ključna zadeva je naslednja. In sicer sporazum PNR-EU Kanada. 16. julija je sodišče razsodilo, da je sporazum EU Kanada o prenosu podatkov PNR-EU neprimerno skleniti v predlagani obliki, saj gre za kršitev številnih temeljnih eh, pravic, ki jih določa listina. Eh, po sestanku septembra je odbor Libe eh, komisiji in svetu oziroma predsedstvu sveta pisal glede več vprašanj s tem v zvezi. Torej, glede teh ključnih dveh zadev bi prosil komisarja, če lahko poda predstavitev, kar pa zadeva časovnico. Prav. Prav veliko časa nimamo tam nekje do desete. Mislim, da je eh, veliko vprašanj s tem v zvezi, tako da. Ja, veleposlanik oziroma veleposlanica, tudi vi nam boste podali predstavitev in lep pozdrav tudi vam. Torej, kot prvo predlagam, da damo besedo komisarju. Izvolite, komisar, beseda je vaša. Hvala, hvala za povabilo, gospod eh, predsednik, hvala poslanke in poslanci. Mislim, da je pomembno, da čim prej nastopim pred vami, da upravimo izmenjavo mnen glede predlaganih ukrepov, ki jih je kolegi komisarjev sprejel včeraj. Hvala tudi, da ste našli čas danes do povdne. Vnaprej se upravičujem, ker bom moral kmalo po deseti oditi, se moram na letališče, na zasedanje G7, ker bomo imeli tudi priložnost sestati se z delegacijami ZDA in Kanade. Torej, kot rečeno, ukrepi, ki smo jih vključili v ta svežen, so namenjeni krepitvi naše odpornosti, omejevanju dostopa teroristov do materijalov in snovi za izvajanje napadov in tudi za financiranje, sploh na podlagi naše aktivnosti v zadnjih letih, pa tudi skušali smo povleči določene nauke iz eh, nedavnih napadov letos poleti. Ti napadi so nam reč ponovno pokazali, da je nevarnost terorizma še kako resnična in ustrajna. To sem dejal že večkrat in bom tudi ponovil. Vseh napadov ne moremo preprečiti in ne moremo zagotoviti ničelnega tveganja, tega ne moremo obljubiti, ampak lahko postopno omejujemo možnosti za delovanje teroristov in seveda se lahko tudi odzivamo in prilagajamo, ko tudi oni spreminjajo svoj modus operandi. Zdaj vidimo premik v smeri eh, nizkotehnološkega terorizma, kot se mu reče, napad z tovornjakom v Nici, eh, Londonu, Berlinu, Štokholmu, Barceloni. In eh, glede na ustrajne pozive Daesha, teroristi napadajo kraje, kjer se zbiramo, na turističnih eh, točkah, eh, javnih prostorih, koncertih. Sestal sem se z župani več kot 60 mest pred tednom dni v Nici, ti so v deklaraciji pozvali k več prizadevanjem za zaščito javnega prostora. In zato smo včeraj tudi sprožili akcijski načrt, za zmanjšanje ranljivosti javnih eh, prostorov, ne da bi s tem posegali v njihovo temeljno poslanstvo, torej da so to odprti javno dostopni prostori. Nekatere te rešitve so fizične narave, torej barijere, ovire, ki so na nek način same po sebi dokaj nizko tehnološke, ampak seveda njihovo postavitev stane. In nacionalne, lokalne, še posebej občinske oblasti pravijo, da se želijo pomoči in podpore z naše strani. Zato smo našli 18,5 milijona evrov letos na področju varnosti in do 100 milijonov evrov prihodnje leto iz regionalnih skladov, torej postavka za urbane in inovativne ukrepe. Prav tako ustanavljamo forum za strukturirano sodelovanje, za izmenjavo najboljše prakse med pristojnimi organi in tudi za izgradnjo, po, izgradnjo povezav med uh, javnimi organi in zasebnim sektorjem. V okviru naših prizadevanj eh, odpornost smo pripravili tudi načrt za odpornost eh, in odzivnost na kemične, jedrske, eh, biološke napade. nevarnost takšnih napadov je še vedno nizka, ampak glede na njihovo naravo, mislim, da moramo biti pripravljeni in da teroristi nima dostopa do tovrstnega materijala. Potem eh, združevanje znanj kapacitet, tu lahko EU zagotovi bolj robustno okvir za nižanje stopnje nevarnosti. To so ukrepi, ki podpirajo prizadevanje držav članic, prav tako že iščemo sredstva za to, da bomo držav članicam lahko pomagali pri izvajanju teh ukrepov. Številni nedavni napadi so uporabili eksploziv TATP, 3 ateton tetraperoksid, ki še vedno ostaja, da je šel najljubši eksploziv. Seveda skušamo omejiti dostop do eksplozivnih prekurzorjev, torej teh nedolžnih snovi, ki, če jih eh, zmešamo, proizvedejo ta nevarna eksploziv, ampak eh, takoj želimo ukrepati, da izboljšamo implementacijo obstoječih predpisov, da se ta izvaja v vseh državah članicah in to, kar se da učinkovito. In obenem želimo sprožiti tudi celovit pregled predpisov, da vidimo, ali je ta predpis ustrezen, glede na nevarnosti, s katerimi se soočamo. Poleg onemogočanja dostopa do sestavin, ki jih teroristi uporabljajo za izdelavo eksplozivov, moramo omejevati tudi dostop do drugih uh, orodij, ki jih uporabljajo za napade. Še vedno uporabljajo komunikacijska sredstva, vključno z šifriranimi komunikacijskimi orodji. In zato predlagamo praktičen korak naprej na tem področju. To ni poskus, da bi razširili oziroma da bi razrešili širšo razpravo o šifriranju. Veste, kakšno je moje stališče. Šifriranje je ključno za našo varnost, to je ključni element našega svežnja, ki smo ga nedavno predstavili, glede kibernetske varnosti. Stališče komisije tu je zelo jasno, nas ne zanima promocija sistemskih stranskih vrat, ampak nekaj stvari vendar lahko naredimo, zato da se soočimo z konkretnimi primeri, kjer je šifriranje nekaj, kar onemogoča preiskave eh, dejanja terorizma. Če pogledamo v specifičen kontekst takšne preiskave, vidimo, da so nekatere države članice tehnično bolje opremljene, da pridobijo podatke iz naprav kot druge. To ni prav. Mislim, da nobena država članica ne sme biti v šipkejšem položaju. Zato želimo Zato želimo deliti najboljšo prakso, tehnično ekspertizo, ki jo imajo države članice in prav tako želimo okrepiti raven znanja in kapacitete na ravni Europola, ki je naša centralna Evropska agencija za to vrstne zadeve. Naslednji element tega svežnja zadeva financiranje terorizma. Akcijski načrt iz leta 2016 o financiranju terorizma je zdaj skoraj do polni meri implementiran. Nekaj korakov nas še čaka, ampak mislim, da dosegamo kar dober napredek. Eno področje, ki pa zahteva nadaljne ukrepanje, pa je čezmeni dostop do finančnih podatkov. To je nekaj, kar je že bilo identificirano, kar so deležniki identificirali kot ključni element, ki ovira preiskave terorističnih dejanj in kaznevih dejanj. Zato preučujemo morebitne nove načine, na katere bi države članice lahko ugotovile, ali relevantni finančni podatki o terorističnem osumljencu so na voljo v kateri drugi državi članici. Nedavni napadi, še posebej strani e, samotnih okov, kažejo na to, kako zelo pomembno je soočiti se z temeljnim problemom radikalizacije. Kot veste, smo nedavno ustanovili strokovno skupino na visoki ravni komisije eh, za boj proti radikalizaciji, ta vključuje člane tega odbora in odbora ter. E, Eh, in upam, da bodo člani eh, te skupine pripravili konkretna priporočila za krepitev naših prizadevanj za boj proti radikalizaciji in to še pred koncem letošnjega leta. Internet je bil in eh, ostaja ključno orodje za skupine, kot je Daesh in da na ta način širijo svojo sovražno propagando in to je tudi platforma, ki jo uporabljajo za novačenje in motivacijo samotnih vokov. Vsi si prizadevamo za izboljšanje ukrepa na tem področju, zato se v okviru EU internet foruma pred sestankom decembra, 2. decembra, še naprej prizadevamo, da bi skušali doseči napredek v sodelovanju z velikimi internetnimi ponudniki, pa tudi za vrsto manjših platform, kajti ne moreš sodelovati le z velikimi platformami, če se neko gradivo sname od, iz velikih platform potuje na manjše platforme. Tako da zdaj sodelujemo z več kot 50 platformami v tem kontekstu in upam, da bomo lahko še naprej dosegali hiter napredek, vključno tudi z avtomatiziranim načinom uh, za zaznavanje hitro, čim hitrejše eh, brisanje tovrstnih vsebin. Dosedanje razprave so bile zelo konstruktivne, ampak kot veste, smo si vzeli pravico ovrednotiti napredek prihodno leto. Če napredek ne bo dovolj hiter, imamo tudi možnost preučiti idejo o zakonodajnih ukrepih. Pomembno je, da podpiramo tudi civilno družbene organizacije in druge akterje, ki generirajo in eh, tudi delijo pozitivne, pozitivni eh, nekakšen proti Eh, dialog, kar je ključnega pomena za to, da se ljudi preusmeri z poti nasilja. Oktobra smo že objavili javni poziv v okviru programa za civilno družbo za produkcijo takšnega gradiva. Zadnji element je mednarodno sodelovanje, kar je ključnega pomena glede na globalno naravo nevarnosti, s katerimi se soočamo. Eh, konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma eh, iz oktobra 2015, ko smo, eh, ki smo tudi ratificirali. Dodatni protokol k tej konvenciji vključuje tudi določbe, ki olajšajo izmenjavo podatkov in predstavlja tudi skupen oziroma enoten odziv. Ratifikacija te konvencije in dodatnega protokola strani EU bo torej ključni ukrep v podpori našim prizadevanjem za boj proti terorizmu. Predlog komisije zdaj so zakonodajalcem omogoča, da naredijo korak naprej s to ratifikacijo. Če želimo okrepiti sodelovanje Evropora s tretjimi državami, priporočamo svetu, da sproži pogajanja za okrepljeno sodelovanje z Alžirijo, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Tunizijo in Turčijo. Zdaj ne napovedujem, da bodo ta pogajanja enostavna ali ne, nekatera bodo verjetno kar zapletena, kajti vsi vemo, kakšne standarde bomo uveljavljali, ampak mislim, da je edino prav, da skušamo obravnavati tudi samo naravo našega sodelovanja s temi državami v naši soseščini, ki se prav tako soočajo z posebnimi varnostnimi izzivi, zdaj, ko se daje še en kalifat vse bolj potiska v kot na terenu v Siriji in Iraku. No, ne nazadnje smo priporočili svetu tudi, da dovoli otvoritev pogajanj o revidiranem sporazumu od PNR s Kanado, to je tema, ki jo je zelo tesno spremlja ta odbor, kot vem. Kot veste, je stališče sodišče z konca julija določilo, da predlagani sporazum ni možno skleniti v predlagani obliki, saj je bilo več eh, določb ocenjenih kot neskladnih z našimi standardi na področju temeljnih pravic. Kot rečeno že prej, moramo te standarde ohraniti. Obenem pa se tudi zavedati, da so podatki PNR pomembno orodje v našem boju proti terorizmu in eh, hudim oblikam kaznevih dejanj. Zato smo pripravili ta mandat. Enkrat, ko ga bo svet potrdil, bomo tudi lansirali pogajanja s Kanado, da na ta način lahko revidiramo obstoječ sporazum in ga uskladimo z vsemi zahtevami, ki jih določa sodišče, ne da bi s tem posegali v druge elemente sporazuma. Ta odbor tesno spremlja to tematiko že lep čas in posredovali ste mi tudi vrsta vprašanj na to temo. In prvi svežen odgovor smo vam že poslali včeraj na podlagi pač naše kontinuirane analize mnenja sodišča. Napredek v boju proti Daješu na terenu v Iraku in Siriji je po mojem mnenju dobrodošla novica, ampak s tem, ko izgubljajo svojo podporo v tako imenovanem kalifatu, ne smemo pričakovati, da teroristična grožnja izginja. Kajti Daesh vedno bolj išče druge načine delovanja za širjenje svoje propagande in za nadaljevanje svojega boja proti našim vrednotam in našemu načinu življenja. In na to se moramo biti sposobni odzvati. Svežen predlog, ki smo jih sprejeli včeraj, je del odgovora na to to ne bo rešilo vseh problemov, upam pa, da bo to pozitivno prispevalo k pomoči in podpori, ki jo lahko nudimo na ravni EU, državam članicam in njihovim organom, ki so na frontni črti soočeni se s temi nevarnostmi. Hvala lepa. Hvala, komisar King. Samo toliko, da vam povem, da je moral Klod Morajš na zasedanje konference predsednikov glede na glasovanje v Dublinu, ki smo ga ravno kar imeli, tako da naj vas to ne preseneča, da sva se tu zamenjala. Na predsedstvu to nikako ni bilo mišljeno negativno. Tako, zdaj pa besedo dobijo koordinatori za prvi krok eh, vprašanj. Torej, s predstavniki posameznih skupin začnemo za ELS. Ne vem, kdo bo govoril v imenu ELS. Gospod Lenarc. Ja, hvala. Hvala lepa in eh, se opravičujem, Roberta je tudi morala na kratko zapustiti dvorano. Torej, hvala lepa za to sporočilo. Mislim, da je to izredno koristno za naš odbor, vsekakor se veselimo implementacije teh ukrepov, kar zadeva sporazum PNR-EU Kanada par vprašanj, če smem. Nam lahko morda poveste, če že veste, kakšna je predvidena časovnica? Koliko časa menite, da bo potrebnega za to, da se nova pogajanja s Kanado odvijajo in kakšen je pravni okvir, v katerem se gibljamo do takrat, kajti stari sporazum je še vedno veljavi za tiste, ki potujejo v Kanado, kako dolgo torej bo to situacija, ki se jo še da obladovati. Kot tretje, in vem, da je to vedno občutljivo eh, govoriti o tem z britanskim državljanom, ampak kaj, če pride do scenarija, da dogovora ne bo? Ali če Kanada v neki točki reče ne, eh, žal EU, eh, lepo, da se trudite, ampak mi imamo pač neke svoje standarde in mi se bomo držali svojih standardov. Eh, dali smo vse, kar lahko, več ne moremo. Kaj se bo zgodilo v takšnem primeru, kako bomo rešili takšen problem, kakšen je naš plan B, če smem tako reči. Hvala lepa. Birgit Cipl, v imenu SD. Hvala lepa. Hvala še enkrat komisarju Kingu za njegovo prisotnost. Ponovno, zdaj imate ogromno dela, v dveh odborih ste pogosto prisotni, enako velja za nas konec koncev. No, kar zadeva to sodbo glede sporozuma PNR s Kanado in pa posteljice te odločbe. Gospod Lenar si ravno kar dejal, kaj pa, če Kanada ustraja in reče, ja, mi imamo svoje standarde, ki jih ne bomo spremenjali, ampak ja, ok, se lahko mi njim rečemo isto, mi ustrajamo na naših standardih. Tako da edina možnost je, da vsakdo nekoliko popusti. Mislim, da ni poanta v tem, da je vedno Evropska unija tista, ki popušča pri lastnih standardih. Gospod King je omenil nekaj prvih odzivov strani komisije glede naših vprašanj, ampak iskreno povedano so ti odgovori nekoliko nedorečeni, recimo tako. Torej, ko gre za sporazum PNR za Avstralijo, vemo, da imamo sedem letni rok in če želimo ta sporazum prekiniti, moramo to storiti leta 2018, sicer bo začen še z letom 2019 ta sporazum veljal naslednjih sedem let. Torej, če hočemo karkoli spremeniti, moramo to povedati zdaj in zdaj se je treba lotiti pogajanj. Sicer pa, če bomo začeli analizirati, ali se je treba kaj spremeniti ali ne, bomo zamudili rok in potem je kaj lahko, da bo takšen neustrezen sporazum še naprej ostal v veljavi. In zanima me torej, kakšno časovnico imate vi v mislih, da preverimo, ali je treba kaj spremeniti in kdaj. Kajti, če želimo to spremeniti skupaj z Avstralijo, potem mislim, da moramo pravočasno začeti z delom. Naslednje vprašanje. EU PNR. Vi pravite, da iz obveznosti držav članic, ki izhajajo iz te direktive, ostajajo nedotaknjene. Ok, ampak če primerjamo besedilo EU, PNR z PNR-jem EU Kanada, vključno z obdobji za hrambo podatkov, potem vendarle vidim potrebo po spremembah besedila. Kaj konkretno torej bo to pomenilo? No in še čisto zadnja stvar, morebitne posledice za druge. odločitve, kot naprimer sistem za vstop in izstop, ETS. Vi pravite, da vaše pravne službe ugotavljajo, da ta odločitev sodišča nima nobenega neposrednega samodejnega učinka. Torej, obstaja nek posreden, nesamodejni učinek, torej nek učinek je. Še enkrat torej, kakšen je izid, kaj ti kar zadeva to načelo boljše zakonodaje, mislim, da nima smisla, da potem skušamo finalizirati zadeve, ki še vedno ostajajo določena odprta vprašanja. Hvala lepa. Je tu kdo strani EKR? Potem skupina ALDE, Natali Grisbek. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Seveda pozdravljam predstavitev tega nabora odzivov, to je tega svežnja, za boj proti terorizmu, kar ste predstavili javnosti včeraj. Ne ponovim, da naši državljani pričakujejo odgovore, pričakujejo ukrepe EU na področju notranje varnosti in Ob, v času, ko ste predstavili e, ta vaš načrt, je Eurobarometer včeraj objavil, da je terorizem eh, nekaj, kar evropske države vidijo kot prvi najpomembnejši izziv. Zdaj, statistika je vedno statistika, ampak vendarle je zelo zanimivo to, da se jasno potrjuje ta zahteva javnosti, kar zdaj izboljšanje varnosti in eh, preprečevanje terorizma. Tako da vsekakor pozdravljam to predstavitev. Kaj ti? Gre za grožnjo, ki je kontinuirana, terorizem ne pozna meja. In mislim, da ne, nima smisla da več, da ukrepamo zgolj nacionalno, kajti vsi skupaj smo odgovorni. Nisem se uspela natančno še seznaniti z 80 eh, stranmi tega svežnja, gospod komisar, ampak eh, par vprašanj imam zelo na hitro. Najprej pozdravljam sprostitev 18,5 milijonov za zaščito javnih prostorov in za podporo ukrepom držav članic. Mesta v moji državi so tudi zelo pozitivno sprejele sprejetje tega, tega svežnja. Torej ne le Francija kot država, ampak eh, mesta, ko gre za zaščito javnih eh, prostorov koncertnih dvoran in tako naprej. In seveda je pomembno, da se, da se zagotavlja ta zaščita. Ampak morda je to nekoliko težko vprašanje, ampak nekako to ni neka past. Ampak eh, pravite, da boste poskušali tudi državljane na nek način preoblikovati v akterje lastne varnosti. Ne da bi jih eh, obenem vključevali na nek eh, sistem ovajanja, eh, kot je bilo v nekih eh, drugih težkih časih tudi v moji državi. Tako da kako torej prispevati k tej ideji kolektivne varnosti za zagotavljanje individualne varnosti posameznika. To je težko vprašanje, ampak pomembno, kajti to je ključna skrb naših državljanov in vprašanje torej, kako eh, to reševati. Potem enajsto poročilo o varnosti uniji, tudi izpostavljate vprašanje v tem poročilu, najavljate tudi ustanovitev Evropske preiskovalne enote, ki naj bi prevzela štafeto od eh, predsednika komisije in eh, tudi šefov vlad in držav. In eh, kar nekaj nas govori o tem in ugotavljamo, da ljudi to zelo skrbi. Zanima me, kako se nameravate konkretno lotiti uvedbe te agencije ali enote ali kakorkoli bo že ime, ki naj bi zagotovila neko filozofijo skupnostne eh, zaščite državljanov pred eh, nevarnostjo terorizma. No, v okviru okrepljenega sodelovanja se sedaj zaključuje uvedba Evropskega tožilstva. Pomembno je, da se v pristojnost tega tožilstva vključi seveda huda čezmejna kaznjiva dejanja, vključno s terorizmom. Hvala, strani skupine GUE ne vidim nikogar, tako da gremo naprej, Judica Argentina in v imenu zelenih. Hvala lepa. Vprašanja glede PNR EU, Kanada in uh, druge teme v zvezi s PNR prepuščam vam, predsedujoči, ker se bolj spoznate na to. Komisar King, včeraj ali predvčerajšnjem je padla raka in uh, daješ smo sedaj izrinili iz njihovega prostora in zadnje čase vidimo vse več tako imenih tujih borcev, ki se skušajo vrniti domov v Evropsko unijo, torej eh, ženske, moški in potem tudi otroci, ki so bili rojeni tam. Vidimo tudi, da napade v EU izvajajo povratniki, torej džihadisti povratniki. In zanima me, ali načrtujete neko politiko na tem področju za 28 držav članic in kakšno obliko sodelovanja si lahko omislimo, kajti eh, moja država naprimer pravi, da če imajo ljudje dvojno državljanstvo, jim odzemimo naše državljanstvo in naj ostanejo tam. To je nezdrav način, kajti potem imaš eh, ljudje, ki, ljudje, ki bega na okrog po svetu, in iščejo pač neko drugo katastrofo. Druge države želijo dobiti svoje džihadiste nazaj, da jih eh, spravijo pred sodišče in v zapor ali da jih reintegrirajo v družbo. Skratka, države članice imajo zelo različne pristope glede obravnave povratnikov iz vrste Daesha. In zato me zanima, kakšno politiko pripravljamo za to, da bi se uspešno soočili s to nevarnostjo in kako se soočiti z dejstvom, da gre tu konec koncev za naše državljane. Hvala lepa. Naslednja gospa Winberg v imenu skupaj ne EFDD. Hvala, hvala lepa tudi za to predstavitev. Govorila bom eh, švedsko. Torej, kar zadeva PNR, mislim, da je to odličen način za izmenjavo podatkov. Sploh, če so kakšne, kakšni varnostni pomisleki glede ljudi, ki se odpravljajo na lete, tako da to vsekakor pozdravljamo. Ampak ta predlog pravi tudi, da bomo 100 milijonov evrov porabili za zavarovanje javnih prostorov. Vse lepo in prav, ampak če se ozremo nazaj in če pogledamo, zakaj so ti javni prostori nevarni. Na švedskem smo imeli turistični napad takšnega volka samotarja, ki je živel na švedskem. In številni ljudje so, ki živijo v naših državah, nimajo državljanstva, nimajo odobrenega azila in živijo zelo destruktivno življenje. In zato so tudi zelo izpostavljeni tveganju radikalizacije. Tako da mislim, da je treba mm, vsekakor se osredotočiti na te ljudi, ki nekako živijo v podzemlju in ki so izpostavljeni radikalizaciji. Ker zdaj izmenjava podatkov na švedskem, imamo več sto posameznikov, ki so zdaj v bolnišnici zaradi traumatičnih izkušenj v vojni. Številni so džihadisti povratniki. To je veliko breme za naše, naš zdravstveni sistem in nimamo ustrezno usposobljenih ljudi, ki jih potrebujemo za obravnavo teh ljudi. In te ljudje predstavljajo varnostno tveganje. E, ne vem, kako je v drugih državah, ampak e, jaz menim, da ljudje, ki so storilci terorističnih dejanj in imajo dvojno državljanstvo, da e, tem velja oduzeti evropsko državljanstvo in jih eh, poslati ven. Eti, mi moramo zaščititi naše državljane v naših državah v prvi vrsti, čeprav vem, da bo to problem potem za druge države, ko jih bomo tja postali, ampak boljša izmenjava informacij nam bo vsekako lahko pri tem pomagala. Hvala lepa. ENF ni v dvorani, tako da gremo naprej k drugim članom. Gospa Interfeld, Kiniči, Holmajer, Sipel in eh, prosim, da poveste, če še kdo želi besedo. Gospa Intfeld. Najlepša hvala, predsedujoči, in hvala komisarju za te uvodne besede. Kratko vprašanje imamo v boju proti terorizmu na splošno in potem še o dogovoru PNR za Kanado. Veliko ste govorili o okrepljenem sodelovanju, izmenjavi informacij in tako naprej. Ampak kaj bomo storili, če ena ali več držav članic po mnenju Evropske komisije nima neodvisnega sodstva, kot je naprimer trenutno primer Polske. Kako bomo uh, ravnali s tem, kako se bomo odzvali na to? Ali bomo prekinili izmenjavo informacij za to državo ali pa bomo sodelovali z pravosodjem, ki je politično barvano in ni neodvisno? Potem pa glede PNR z Kanado. Uh, Prejeli smo odgovor danes, ki ga je podpisal podpredsednik Timmermans in presenetilo me, ker je to nepopoln odgovor. Govorili ste o nadaljni analizi te situacije, ampak to mnenje je bilo pripravljeno 27. julija, to je v bistvu pred tremi meseci. Mislim, da ne rabimo biti znanstveniki, da ugotovimo, da obstaja nek problem, ne samo za PNR-jem za Kanado, ampak tudi s PNR-jem za Avstralijo, za ZDA, tudi v Evropski uniji. Zakaj vsi ti pravniki in strokovnjaki v komisiji po treh mesecih še vedno niso našli rešitve in prišli do zaključka, kako je s tem? Predsednik Timmermans je svoj dopis zaključil s tem, da je pravna podlaga za PNR za Kanado solidna. Prej ali slej bo nekdo to izpodbijal na sodišču. Prepričana sem, da je to tako in eh, upala bi si staviti dobro steklenico šampanca, da bo komisija tukaj izgubila primer na sodišču. Pravne podlage namreč ni in ni dogovora celo te eh, častne obljube, ki smo si jih dali, ne dosegajo kriterijev, ki bi zadovoljile sodišče. Zastavili smo vprašanje, ali obstoječa direktiva o PNR v Evropi izpolnjuje vse kriterije, ki jih eh, zadaja sodišče. Timmermans na to ni odgovoril, ampak pravi samo, da bo Evropska komisija še naprej podpirala države članice pri izvajanju direktive PNR. V odgovoru pa ni nič glede tega, ali komisija misli, da ta direktiva PNR izpolnjuje kriterije. Ni odgovora na to vprašanje sploh. Potem pa vpliv na PNR dogovore za Avstralijo in ZDA. Če bo 2018 potekal ta samodejni pregled, ki poteka vsakih sedem let, bo to v redu, ampak tudi če se to slučajno ne bo zgodilo naslednje leto, potem moramo vseeno spremeniti te dogovore. Namreč čisto jasno je, da tudi dogovori z ZDA, morda tudi z Avstralijo, ne izpolnjujejo teh kriterijev. Sedaj pa še nekaj, kar je vezano na PNR v Evropi, ne povezano s Kanado. Prosila sem za dostop do dokumentov povezanih z kontakti Evropske komisije z različnimi podjetji, ki eh, so vključena v izvajanje EUPNR. Dobila sem veliko dokumentov, še posebej zanimiva pa je izmenjava elektronske pošte z podjetjem IBM. To podjetje ima veliko interesov pri izvajanju direktive PNR je v stiku z pogodbo, tako da eh, je jasno, da želi začeti z podporo, ko bo ta direktiva sprejeta. Ombudsman to preverja in zato me zanima, ali lahko tukaj in zdaj poveste, če ste pripravljeni dati te dokumente in informacije na voljo, tako da bomo vedeli, kakšne stike ste imeli z njimi pred sprejetjem direktive, tako da bo to jasno. Hvala. Hvala lepa. Najprej bodo spregovorili poslanci, potem bom dal besedo predsedstvu eh, sveta in potem komisarju. Tako sedaj pa gospa Kiniči. Eh, hvala lepa predsedujoči, hvala tudi gospodu Kengu za prisotnost danes tu v našem odboru. Uh, Zelo me veseli, da ste tukaj, ti vaša prisotnost tu z nami je pomemben izraz tudi vaše zavezanosti temam, o katerih tu govorimo. Tako da hvala, da ste predstavili ta svežen predlogov za boj proti terorizmu, eh, ki so zajeti v poročilu o varnostni uniji. Kolegica Grizbek, ki je govorila pred menoj, se je dotaknila številnih vprašanj, eh, in eh, nujnih ukrepov za uspešen boj proti terorizmu. Sama bi se rada dotaknila dveh, treh zadev in eh, prosila morda za poglobljenejši odgovor. Po prvih napadih Pariz, Bataklan in potem vse do sedaj, do najbolj nedavnih, smo videli, da se spreminja modus operandi teroristov. Jaz menim, da se moramo danes eh, predvsem prizadevati v smeri sprejmanja preventivnih politik. Prej je bilo govora o preprečevanju financiranja terorizma, to vemo, da poteka preko spleta in eh, enako velja za sovražni govor, pozive k radikalizaciji in tako naprej. Tako da jaz mislim, da si vsekakor moramo prizadevati za to, da najdemo neko rešitev za prihodnost, kar zadeva elektronske komunikacije, kar zadeva šifriranje in dešifriranje. Kaj ti menim, da bo to ključno z vidika preventive in eh, tudi preiskav v prihodnje. Že danes vemo, kako preiskovalni in sodni organi težko pridobijo podatke, ki jih potrebujejo ali informacije, ki so lokalizirane v drugih jurisdikcijah, ne v EU. Poraba šifriranja se bo verjetno še okrepila. Zato me zanima, kakšne zakonodajne ukrepe lahko predlaga komisija za to, da bo poenostavljen transnacionalni dostop pristojnih organov do takšnih eh, elektronskih komunikacij. Kako namerava komisija tudi krepiti dialog med javnimi institucijami in eh, zasebnim sektorjem, predvsem za eh, to, da olajšamo to vrstne preiskave. Kar zadeva šifriranje in dešifriranje, sama sem bila na obisku Europola pred eh, nekaj dnevi in eh, se tam seznanila eh, z delom Europola. Europol je zelo, zelo napreden, kar zadeva dešifriranje. Vi ste izpostavili to možnost izmenjave najboljših praks in tako naprej. Skratka, sprašujem, kako bi komisija lahko še okrepila Europol je njegovo vlogo, kajti vemo, da je pri dešifriranju potrebno ogromno sredstev in eh, nimajo vse države ali ne zmorejo vse države vzpostaviti takšnih tehnoloških struktur, tako da sprašujem, kaj in kako namerava komisija storiti na tem področju. In eh, potem še zadnja zadeva, tema, ki se mi zdi zelo relevantna in sicer gre za vprašanje radikalizacije. Tudi s tem v zvezi bi prosili za poglobljenejši odgovor glede naslednjega. V tem trenutku, kaj lahko komisija v tem trenutku že stori za preprečevanje radikalizacije, še posebej radikalizacije v zaporih? Hvala. Uh... Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Holmajer, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani komisar, imam naslednje vprašanje. Navezala bi se na kolegico Keniči. Namreč, eh, ko gre za dodelitev osebja Europolu, napredujemo po zelo majhnih korakih. Malce smo povečali naš angažma, ampak glede na to, kako velika je naloga, ki naj bi jo Europol izpolnjeval, vprašala sem, kako je s tem, prosili smo za pisni odgovor ne samo enkrat ali dvakrat letno, želeli smo si eh, strokovni odgovor, včasih tudi pogosteje mi kot eh, preučitveni odbor, ampak eh, Europol nima osebja niti za običajno delo, kaj šele za takšne do dodatne odgovore. Prav zato me res zanima, ali bomo pospešili namenjanje dodatnega osebja Europolu. Europol ima eh, pomembne naloge, kar se tiče centra za boj proti terorizmu, potem eh, podpora proti radikalizaciji in njihove druge pomembne naloge. In tukaj imamo občuten deficit in pomankanje osebja. To vprašanje je tudi namenjeno svetu. Prav zaradi pomankanja osebja Europol ne more izkoristiti svojega potencijala, da bi podprl države članice. In potem moje drugo vprašanje. Trenutno imamo velik problem s tem, da Turčija v Interpol vnaša podatke o državljanih, ki temelijo na njihovem nenavadnem dojemanju terorizma. Imeli smo španski primer in potem sedaj nov primer, ko evropski državljani dobijo vnos v Interpolu, čež da so teroristi samo zato, ker so drugega mnenja kot Erdogan. Ne gre za to, eh, ali podpiram te ljudi ali ne, ampak eh, opredelitev terorizma bi morala biti jasno definirana na ravni Interpola. Tako da ne bi smelo biti dovoljeno, da bi Interpol preganjal ljudi zaradi terorizma, če pa to niso, ker potem obstaja zelo dolg postopek, potem, ko pride do prijetja osebe strani Interpola, da se ta oseba lahko vrne v svojo državo. Torej, dobro bi bilo, če bi imel Interpol enotno opredelitev in tudi nadzor nad tem, kako se obravnava eh, obtožnica zaradi terorizma. Pa še kratko tretje vprašanje javni prostori, tukaj naj bi bilo namenjenih 44 milijonov evrov ali nekaj takšnega za zaščito javnih prostorov, ampak zanima me, ali je možno takšno podporo dobiti tudi za primere, ko je bila narejena ocena tveganja in da obstaja grožnja ne nujno na javnem mestu, ampak tudi na, eh, v krajih, ki niso javna mesta, ki niso lepi glavni trgi in tako naprej, ampak kjer je vseeno velika nevarnost, da bi eh, prišlo do no-, težav in kjer bi res lahko podprli policija, policijo in druge organe. Torej, ali je to možno zaprositi za sredstva v tem primeru? Hvala. Najlepša hvala. Birgit Zipel, izvolite. Sorry, Se upravičujem, ampak še eno vprašanje sem želela zasta zastaviti. Poleg tega bi se rada navezala na število osebja v Evropolu. Strinjam se s tem, kar je povedala kolegica, ampak problem je v naših državah članicah. Namreč tudi pri nacionalni policiji včasih ni dovolj osebja in to osebje nima dovolj dobre opreme. Problem je torej v tem, da potrebujemo več sredstev, poleg tega pa je potrebno na nacionalni ravni usposobiti in rekrutirati več policistov, ki bodo potem na voljo za Europol. Sem pa prej pozabila omeniti šifriranje. Veseli me, da vsi sedaj govorijo o tem, kako je šifriranje pomembno. To je dobro. Vseeno pa me skrbi ta izraz, da ne želimo imeti eh, sistematičnih eh, zadihurat. Torej, ne želimo si teh uh, stranskih vrat, backdoor, sistematično. Želimo pa sodelovati z zasebnimi podjetji v določenih resnih primerjih, zato da najdemo pot do teh šifriranih informacij, torej da jih vseeno pridobimo in dešifriramo. Če potrebujemo podporo zasebnih podjetij, podporo posameznih eh, strokovnjakov, Ali to v bistvu ne pomeni, da bi takšna, takšen dostop lahko uporabljala, uporabljali organi, ki imajo argumentacijo in razloge, zakaj bi to uporabili, ampak bo takšno, takšen stranski dostop uporabila tudi eh, podjetja, naprimer, in drugi, ki želijo to zlorabiti? Zanima me, ali že imamo kakšen odgovor na to vprašanje. Uh, Hvala lepa. Preden dam besedo predsedstvu sveta, da pokomentira vsa ta vprašanja, bi rad še enkrat ponovil to, kar je uh, povedal poročevalec pri PNR, predvsem, ko gre za dogovor z Kanado, pa tudi z drugimi in ko gre za direktivo EU PNR. Namreč eh, veliko je govora o hrambi podatkov, pa tudi o sistemu PNR in zanima me, ali obstaja kak pristop, da bi pripravili možnost za bolj ciljno usmerjeno hranjenje podatkov. Tako sedaj pa bi dal besedo predsedstvu sveta. A, vi nas morate zapustiti, torej bom dal besedo prvo vam in potem predsedstvu sveta, če se strinjate s tem. Izvolite torej, gospod King. Ja, se upravičujem. Ne želim, da bi imel na koncu samo dve minutki časa, ker eh, moram potem zapustiti sestanek. Bom poskušal odgovoriti na čim več vprašanj, upam, da eh, bom lahko našel odgovore. Pozdravljam to, da ste tako pozorni na ta vprašanja. Seveda sem vam na voljo zato, da poskušam najti vse odgovore, če tudi sedaj morda ne bom imel spontanih odgovorov na vse. Cenim naše sodelovanje in tudi sodelovanje s posebnim odborom. Ni nujno, da se vedno sto odstotno strinjamo, ampak vseeno mislim, da je razprava med nami zelo konstruktivna in zato ta dialog tudi tako cenim. Pripravili smo različne ukrepe, nekatere ste že omenili, glede eksplozij, glede šifriranja, glede financiranja terorizma in varnosti javnih mest. Vse to temelji na delu, ki je bilo že opravljeno. Gre za harmonizacijo standardov po vseh državah članicah, gre za vprašanje zunanjih meja, gre za izmenjavo informacij, obveščevalnih informacij in tako naprej. Poleg tega moramo seveda zagotoviti, da so agencije, opremljene tako, da lahko podpirajo naše države članice. Samo en izmed teh elementov ni dovolj, da odgovorimo na vse grožnje, ampak vsi ti ukrepi skupaj, kot svežen, lahko dopolnjujejo drug drugega in podpirajo države članice ter njihove organe. Prav to je naš odgovor na vsa ta vprašanja. Strinjam se za gospod Grisbek, Namreč eh, za javnost je to še vedno pomembno vprašanje in eh, povzroča skrbi, zato se trudimo na vse moči, da bi odgovorili na to grožnjo. Delo, ki ga opravljamo na področju eh, zbiranja informacij o ljudeh, ki vstopajo in prestopajo naše zunanje meje in izmenjavo informacij, je povezano z temi domačimi grožnjami, o katerih je govoril tudi predsednik Makron včeraj. Ampak kot nas je opomnila gospa Sargentini, je to pomembno tudi zato, ker je Daesh še vedno dejaven. Še vedno so dejavni iz svoje baze v Iraku in Siriji. V kolegiju smo imeli včeraj razpravo o nadaljnih izzivih in tveganjih, ki obstajajo zaradi tujih borcev, ki se vračajo to je tema, o kateri bo potrebno še veliko razpravljati. Ampak razumemo, da obstaja tukaj varnostno tveganje za države članice, pa tudi za naše sosednje partnerske države. Nekateri džihadisti se bodo verjetno premaknili in nadaljevali svoj boj nekje drugje. In kje bo to verjetno v naši soseski? Prav zato moramo razmisliti o tem, kako lahko nadaljujemo z spoštovanjem svojih vrednot in standardov, ki smo si jih zadali, ter kako lahko še bolj poglobljeno sodelujemo z našimi partnerji na tem področju. Kar se tiče varnostnih izzivov, to vključuje tudi določene uh, socialne izzive, naprimer uh, eh, večje delo za naše zdravstvene službe, pa tudi za uh, Eh, socialne službe. Prvo zato potrebujemo poglobljeno raz, eh, razpravo o tem, kaj bomo storili za tistimi, ki se vračajo, pa niso bili borci. Za tuje borce, ki se vračajo, mislim, da obstaja konsens, da jih bo prevzel pravosodni sistem. Kako pa je z ženskami, otroci in eh, otroki in tistimi, ki se vračajo, pa niso bili borci? Potrebujemo reintegracijo in podporo za te osebe. In mislim, da še nismo začeli z poglobljeno razpravo o tem vprašanju in zato je bilo pravilno, da ste izpostavili ta izziv in zastavili to vprašanje. Še naprej bomo se bomo borili zoper eh, radikalizacijo na spletu. To je eden izmed eh, pomembnejših eh, tematskih sklopov, o katerem bomo govorili tudi jutri popovdne na G7. In šifriranje je tukaj pomembno vprašanje. Gospa Sipr nas je namreč eh, pravkar opomnila na to, da ni pomembno samo to, da najdemo ravnovesje med tem, kaj storiti z eh, napravami, ki jih zasežemo v določenih okoliščinah. Vprašanje, ki ste jih zastavili, so pomembna ampak eh, govore o tem, da potrebujemo praktično podporo za naše organe pregona, kako ukrepati pod zelo strogimi pogoji in kako eh, v, zločin, torej v kazenskih preiskavah in v preiskavah zoper terorizem ravnati z temi zaseženimi napravami. Vprašanje pa je tudi, kako je z dokazi, ki se nahajajo v drugi jurisdikciji ali pa v oblaku. Vse to bomo obravnavali v sklopu predlogov, ki jih bomo objavili v začetku naslednjega leta. Torej, gotovo bomo imeli priložnost, da to še bolj podrobno obravnavamo. Kar se tiče podpore našim agencijam, kar se tiče dodatnega osebja, gospa Holmajer je to omenila, kot veste, se zauzemam za Europol. Europol še naprej raste, seveda z vašo podporo. Dobili smo sredstva za 86 dodatnih zaposlitev za naslednje leto, tudi na področju šifriranja. In če bo Europol potreboval še več sredstev, se bomo obrnili na vas in o tem razpravljali. Vsekakor bomo namenili dovolj podpore tej tako pomembni agenciji. Kar se tiče obveščevalnih eh, informacij, o tem je govorila gospa Grizbek in tudi drugi. Pri tem svežnju se osredotočamo na naslednje praktične korake. Prav imate. Razprava se hitro obrne v politično smer in v določenih primerjih je celo pretirano politizirana. Obstaja nekaj čisto praktičnih eh, vprašanj, glede katerih se strinjamo in lahko zato dosežemo hiter napredek. Okrepiti moramo uporabo šengenskega informacijskega sistema. Vzpodbujati moramo države članice, da se dogovorijo glede predloga, ki je na mizi. Osebe, ki so povezane z terorizmom, morajo biti vnešene v šengen informacijski sistem. Preseneča me dejstvo, da vse obveščevalne službe v državah članicah še nimajo dostopa do šengenskega informacijskega sistema. To je nenavadno. Države članice bi morale spodbujati takšne povezave. Gre namreč za praktične, čisto konkretne stvari, ki jih lahko sedimo, tako, storimo prav takoj in sedaj. Bolj jasno moramo spodbujati izmenjavo obveščevalnih informacij med obveščevalnimi službami v Evropski uniji. Razmisliti moramo, kako narediti več povezav med obveš, obstoječimi povezavami, in med eh, našimi organi pregona. Seveda moramo spoštovati določene eh, občutljive točke posameznih držav članic. Spoštujem tudi to, da bi želeli EPPO dati več pooblastil v prihodnosti. Odlično je, da 28 držav članic razmišlja o tem in na tem moramo graditi. Omenili ste torej ta vprašanja, ki niso bila povezana z PNR, sedaj pa se bom posvetil PNR. Oziroma se upravičujem še dve vprašanji predtem. Najprej, kar se tiče Polske. Kot veste, obstaja postopek pri tem vprašanju. Vem, da ste v stiku z podpredsednikom Timmermansom glede tega vprašanja. In eh, mislim, da bo prvi podpredsednik Timmermans eh, prišel do napredka na tem področju, predlaga namreč kompromis in zaradi tega nadaljujemo z sodelovanjem z polsko vlado in se skupaj z njimi borimo zoper te grožnje. Pred dobrim tednom sem bil na polskem v Varšavi in sem se z njimi pogovarjal o praktičnem sodelovanju. Kar pa se tiče Turčije in Interpola, ne gre samo za problem Turčije. Imeli smo tudi druge probleme, ko je bil v Interpol Eh, vnešena torej rdeče opozorilo po nepotrebnem. Mi smo v stiku z Interpolom in jih želimo prepričati, da bi eh, spremenili svoje postopke oziroma da bi se stvari spremenile zaradi prav takšnih vprašanj. Torej, smo v stiku z njimi. Tako sedaj pa, če preidem na PNR. Žal mi je, če se vam zdi, da delujemo prepočasi. To ni naš namen, želimo pa podrobno obravnavati to vprašanje. Prve odgovore smo vam že poslali na vaše vprašanja. Iz spoštovanja do vas sem vam eh, želel poslati pisni odgovor, preden pridem v uh, vaš odbor. Se pa strinjam s tem, da odgovori, ki ste jih dobili, ne pokrivajo vse aspekte vprašanj, ki ste jih zastavili. Zaslužite si odgovore na čisto vsa vprašanja in zato upam, da bom v današnji razpravi in v nadaljnih pogovorjih lahko dosegli skupne odgovore. V določenih primerjih upam, eh, da se bomo potrudili, kljub temu, da vem, da včasih ne bomo mogli zadovoljiti vaših vprašanj. Dobili smo različna vprašanja, ampak naj jih poskušam odgovoriti. Najprej časovnica glede PNR. -a. gospa Leonard pripravljamo, gospod Leonard pripravljamo časovnico. Danes popovdne in jutri se bom dobil z kanadskimi kolegi v okviru G7. Uspodbudil jih bom, da uredijo svoj mandat, tako da se lahko pogovori začnejo kar se da hitro. Želim si čim hitrejšega napredka pri teh pogovorjih. kljub temu, da še vedno ustrajam pri tem, da je pravna podlaga za prenos podatkov veljavna. Morda se s tem ne strinjate, ampak jaz verjamem, da je ta pravna podlaga veljavna. Vsekakor pa ne želimo obtičati pri tem, želimo si novega dogovora in zato bomo delovali čim hitreje, da bomo v skladu z mnenjem sodišča pripravili nov predlog ne gre samo za drugi kontekst, ampak eh, mislim, da se ne smemo pripravljati na scenarij, ko ne bi bilo dogovora. Kar se tiče vpliva tega primera na druge mednarodne dogovore, pa naslednje. Mislim, da bomo s to razpravo morali še nadaljevati. Naše stališče tukaj je namreč jasno. Drugi dogovori z Avstralijo in ZDA so veljavni in bodo veljavni, dokler jih ne bomo prekinili. prenovili, spremenili ali umaknili. Takšna je naša ocena in vi ste tudi eh, opozorili na to omenili ste orodje za podaljšanje tega sporazuma in eh, res je, obstaja tukaj nekaj vprašanj. Naslednje poletje bomo imeli to, ta enoletni rok in zato bomo morali začeti z razpravami o tem. Ampak, kot veste, lahko eh, tudi prekinemo vse te sporazume. Obstajajo torej nekakšni časovni roki, ki jih bomo morali upoštevati pri naši nadaljni analizi. Pri tem moramo upoštevati, da določbe v drugih sporozumih niso čisto identične kot eh, v kanadskem. Potem vprašanje glede PNR v Evropski uniji naj povem naslednje. Tukaj še nimamo stališča. Sam sem javno povedal in mislim, da je to zapisano tudi v našem svežnju, da je naše stališče čisto jasno. Obveznosti držav članic, ki izhajajo iz direktive PNR, še vedno veljajo in mnenje sodišča na nje ne vpliva. Lahko se s tem ne strinjate, ampak takšno je stališče komisije. Naše mnenje je, da je pravna situacija pri direktivi EUPNR drugačna. Govore o zbiranju in hrambi PNR podatkov za namene potreb organov pregona. To ne temeli na mednarodnih sporazumih, ampak samo na dogovoru med, uniji, med državami članicami Evropske unije. In zaradi tega gre za popolnoma drugo vprašanje z veseljem pa lahko nadaljujemo tudi z razpravami glede tega vprašanja. Ko gre za druge instrumente, morda smo preveč eh, na kratko opisali našo preliminarno oceno tega, kakšne učinke bo to imelo na druge instrumente. In res je, morda bi lahko to še bolj podrobno pojasnili. Narava instrumentov je pač drugačna in zato imate prav, ko pravite, da po našem mnenju ni nobenega neposrednega učinka na njih. Danes verjetno nimamo časa, da bi se spustili v čisto vsak instrument posebej, ampak z veseljem lahko to storimo kdaj drugič. Na čem pa temeli naše stališče? Sodišče je v svojem mnenju odgovorilo, da se nanaša na specifično situacijo in prav zato to mnenje ne more samodejno vplivati tudi na druge situacije. Isti argument velja na druge sodbe sodišča pri drugih vprašanjih. Torej, vsak inštrument bomo morali pogledati posebej in ga obravnavati v podrobni razpravi z vami tega se seveda že veselim, namreč eh, v tem duhu želimo nadaljevati z delom pri tem specifičnem dosjeju, ki je pritegnil veliko pozornosti, pa tudi pri drugih dosjejih, o katerih smo že govorili. Uh, uh, Hvala lepa, komisar King. Vem, da morate sedaj oditi. Rad bi dal tudi besedo predsedstvu sveta. Vendar so Fe in Tvel ti želela postaviti vprašanje, vendar prosim na kratko. In potem bomo dali besedo predsedstvu sveta. Izvolite. Do you want to come in now, shortly? Lite besedo na kratko. I'm going to repeat what I was just saying. Bom ponovila to, kar sem pravkar dela gospe Grisbeck. Mi zdi se zelo cinično. Tu ne gre za igro. Pristop komisije je prezirljiv do sodišča in do državljanov. Komisija mora varovati pogodbe in ne morete dati bremena na posamezne državljane, ki se morajo obrniti na sodišče in se leta leta boriti. In točno veste, kaj se bo zgodilo, če bo nekdo želel spodbijati sporazum za ZDA na sodišču. Veste, kaj se bo zgodilo. Nehajmo se igrati, nehajmo se delati, da je to drug sporozum in ga moramo pogledati. Veste, kak, kako, kako gre. Komisija ima obvezno zagovarjati interese državljanov EU. Ni spremljivo, da državljani EU se morajo obrniti na sodišče za to, da zagovarjajo svoje pravice, ker jih Evropska komisija ne upošteva. To ne gre za dialog med nami. Mi se gotovo lahko strinjamo, gre za to, da mora komisija zagovarjati interes državljanov EU in mora varovati pogodbe. In komisija tega ne počne. Komisija tega ne počne, ne izvaja svojih obveznosti. Duty, uh, and, uh... Zavedam se te odgovornosti, te obveznosti in prav je, da to tudi od nas zahtevate. In ne želim uh, izkazovati nič drugega kot spoštovanje uh, uh, za ta odbor in druge odbore, ki se ukvarja s temi temami in še naprej se bom tega držal, ko bom razpravljal z vami o teh zadevah. S tem eh, vam dopuščamo, da odidete na svoje druge obveznosti in hvala, da tako pogosto prihajate k nam na razpravo. Sedaj pa vabim predsedstvo sveta, veleposlanico, da, da se tudi sama izjasni glede te teme. Izvolite. Uh, spoštovani predsedujoči, spoštovani člani, eh, poslanci eh, parlamenta. Danes ste nas povabili, da se izrečemo glede mnenja sodišča o načrtovanju načrtu EU Kanada glede PNR. Zelo sem vesela, da smo slišali odgovore gospoda Kinga na številne vprašanje, ki ste jih zastavili. In ne vem, koliko lahko svet tu doda, koliko dodane vrednosti mi lahko dodamo. Mislim, da najbolj relevantna tema, glede katere se lahko oglasim, je to, da kot je povedal gospod King, priporočila sveta so, da se znova pogajajo o mandatu. To nam je bilo včeraj predstavljeno. In kot predsedstvo lahko potrdim, da imamo namen čim hitreje ukrepati. Delovna skupina bo ne mudoma začela s svojim delom in kot je povedal gospod King, upamo, da bomo hitro imeli mandat in potem bo komisija se morala začeti ponovno pogajati o tem. Tudi svet je dobil seznam vprašanj strani parlamenta. jih bom strnila, me, tako da vam predstavljam najpomembnejše točke. Napravičujem se, če se bom pri tem ponavljala oziroma če bom ponovila tudi stališče komisije. Torej, kar zadeva posledice mnenja sveta na druge sporazume Mislim, da moramo imeti tu legalističen pristop. To mnenje ne obravnava sporozumov z drugimi državami. Lahko le ponovim, da ti sporozumi ostajajo v veljavi, dokler niso bili razveljavljeni strani sodišča, eh, prekinjeni ali se nismo o njih na novo pogajali s partnerji in enako velja tudi za direktivo EU-PNR. To je načelo, ki ga je potrdilo tudi Evropsko sodišče v več zadevah. Države članice morajo prenesti direktivo, kakršna, kakršna je sedaj v mednarodni zakonodaji. In to je vedno težavna eh, naloga za države članice. Sedaj pa glede možnih posledic za tekoče delo, ki ga imamo z vami glede določenih drugih zakonodajnih dosjejev. Prav posebej zanimiv je sedaj eh, politični dogovor glede sistema vstopa in izstopa. Mi Eh, sledimo pravnemu mnenju pravnih služb vseh treh institucij, ki so skupaj gotovile, da je besedilo glede sistema za stop in stop je skladen s, s, s kriteriji, ki jih je določilo sodišče. Estonsko predsedstvo, predsedstvo podpira stališče pravnih služb, ki menijo, da je namen sistema drugačen od sporazuma PNR z Kanado. Tu je eh, v hramba podatkov takšna, da ne povzroča dvomov glede eh, zakonitosti. S temi besedami bi se vam zahvalila za vašo pozornost. In gospod eh, predsedujoči, tudi moj čas se je iztekal. Ehm, torej, ali lahko še na kaj odgovorim, če je treba, z veseljem. Hvala, prosim, če bi lahko, hvala, da ste lahko ostali, hvala, da ste lahko ostali. Mislim, da ni nobenih dodatnih vprašanj, tako da mislim, da bomo ostali v stiku. In hvala, da ste bili z nami pri tej pomembni izmenjavi. Um, sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda to je Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov z področja svobode, varnosti in pravice. Poročevalka je Monika Makovej. Imamo predstavitev osnovnega poročila o pregledu EU-a za. Uh, okvira. Najprej bom dal besedo poročevalki, potem poročevalcem osemci in na to drugim poslancem, ki se želijo oglasiti. Z nami je tudi predstavnik Evropske komisije, Pasko Melo, ki je uh, pomočnik vodje enote pri GD Home, ki bo seveda tudi dobil besedo, če bo želel. Gospod Makove, izvolite. Hvala lepa. Po letih, eh, ko je Eulisa začela s svojim delom, potrebujemo močnejši mandat. Eulisa mora zagotavljati to, da se lahko spopada z izzivi migraciji in terorizma. Torej, tu gre za varnost obešajne evropske ravni. Pozdravljam predlog komisije, ki razširja obseg nalog za to agencijo, uvaja spremembe skladno z, z razvojem dogodkov. EULISA bo imela ključno vlogo pri razvoju in obravnavanju novih sistemov, o katerih se sedaj še pogajamo. Tu imamo v mislih sistem stope stopa, ETIS, ECRIS, TCN in agencija bo imela več pooblastil za pripravo statističnih raziskav in pilotnih projektov predlog um, predvideva nadzorni sistem samodejnega obravnavanja podatkov, kar bo zagotovilo, da, bomo, da se bodo samodejno ugotovile napač, napačne informacije ali podatki. To je doslej že bila težava, ker so pogosto države članice poslale netočne uh, podatke. In s tem se bo to izboljšalo. Kar zadeva interoperabilnost, predlog daje agenciji mehanizem na voljo, s katerim bo lahko razvijala uh, tehnološke rešitve za izboljšavo interoperabilnosti oziroma razvoj interoperabilnosti. Določeni vidiki predloga komisije pa so takšni, da jih je treba nadalje razjasniti oziroma jih je treba izboljšati, po mojem mnenju. Navedla sem jih v svojem poročilu, to tako, da bom sedaj predstavila. Prvič pomoč državam članicam. Zmogljivost agencije, da daje nasvete in pomoč državam članicam, če to želijo, glede tehničnih težav, je ena ključni sprememb v novem mandatu. Govorimo o novih IT sistemih in države članice bodo gotovo imele vprašanja, in bodo zahtevala pojasnila in se bodo lahko obrnila na Eliso. V členu 2 naj spredlagam, da bi eh, obstavljala da bi mm, lahko o, eh, države članice neposredno vprašale države članice za pojasnila in ne preko komisije, kot je to bilo doslej. No, komisija bo imela sicer možnost eh, predhodnega nadzora in posvetovalnega odbora in bo lahko spremljala, če je agencija se pravočasno odzvala na zahtevek države članice. Eh, druga stvar, kjer predlagam spremembe. Kar zadeva tehnične strani, mislim, da bi morala agencija morale biti sposobne se hitro odzivati na situacije in hitro izvajati prihodne zakondajne akte s pomočjo obstoječih tehničnih uh, sredstev. In torej se bomo morali stalno prilagajati. Vemo, da se podkone baze vse skozi ustvarjajo in se temu treba prilagoditi. če pride do težav s tehnično stranjo, potem se bo to reševalo v Strasburu, kjer je uh, glavni štab agencije. In tu predlagam prasmenjivo v členu 13, kjer bi, um-, da bi omogočili to, da bi imeli uh, še nadaljne uh, tehnične štabe, če bi to bilo potrebno na osnovi upravnega odbora agencije in po posvetovanju s komisijo. Torej, da imamo glavni štab v Strasburgu, da bi pa lahko imeli še dodatne tehnične štabe, če bi to bilo mm, potrebno, ker bi se to izkazalo zaradi situacije na terenu in če bi to zahtevali države članice in po posvetovanju uh, s komisijo in po končni ločitvi upravnega odbora. Kar zadeva Eh, rezervnega štaba. Mislim, da bi se EU agencija lahko sama odločila po posebnih komisijah, kje bi to eh, zagotovila, zato da bi lahko vedno imela popolno funkcionalno sistema. Rezervni štab mora biti tak, da zagotavlja delovanje in če pride do izpada, uh, enega ali več drugih sistemov. Tretjič, no, saj jih ni več veliko, sodelovanje držav pridruženih v šengenski aki in ukrepi povezani z evrodakom. Tu na kratko v členu 38 predlagam razširitev, pridružitev drugih držav ki ima kakšen koli podrežitev s sporozum z EU. To bi lahko bila recimo Gruzija, Ukrajina. Potem imam nov predlog glede nove šne 38a, zato da imamo prav, pravno podlago za agencijo, zato lahko izvaja naloge in da lahko hranja stike z mednarodnimi organizacijami po posvetovanju s komisijo. Potem finančno nadomestilo, to je četrta točka. Tu sem tudi vnesla nekaj stvari. Meč člen 37, tu imamo pravno podlago za delovanje oziroma sodelovanje z evropskimi institucijami, agencijami in organi. Storitve EU lise lahko vplivajo tudi na njihov proračun in zato predlagam za nadomestilo za te storitve. Petja, peta točka, preglednost uh, dala sem preglasovanje za, da bi še izboljšali preglednost EU-lise. Potem, mm, kar zadeva preprečevanje konfliktov upravnega odbora in članov posvetovalnih skupin EU-lise. Rada bi tudi vedela, da izvršni direktor mora biti neodvisen in ne sme dobiti navodil od nobene vlade. Mandat izvršnega direktorja, to je naslednja točka, tu predlagam, da bi uskladili eh, ta predlog eh, z uredbo o Europolu. Torej tudi, ko gre za prehodno obdobje, tako da bi lahko no, podaljšali mandat do petih eh, let. Torej, da imamo prehodno obdobje med obstoječim pravnim okvirom in novim pravnim okvirom. Če naj zaključim, s tem sem predstavila večino ključnih zadev in naj povem, da se Evropa sooča z izzivi danes, mora ostati odprta in varna hkrati. Zato EU ljudi se potrebuje močnejši mandat in dovolj fleksibilnosti, zato lahko dosega ta dva cilja, da smo odprti in da zagotavljamo varnost. Veselim se prihodnega dela z, z mojimi kolegi in upam, da bomo hitro prišli do sporozuma. Hvala. Hvala lepa. Sedaj bomo dali besedo poročevalcem v senci. Pavla Kuriska za ELS. Izvolite. Eh, Hvala poročevalki za osnotek poročila. Veseli me, da želijo ukrepiti delovanje agencije to je skladno s prednostnimi vlogami ELS-a. Zelo me veseli, da ste dali možnost, da bi imeli dodatne tehnične štabe, da, da ste ponovno v, uh, vključili določbo neodvisnosti izvršnega direktorja in da ste okrepili člen 38 odstavek 1 glede sodelovanja tretjih držav, ki imajo različne uh, pridružitvene sporazume za EU. Kakor vendar moramo še izboljšati to poročilo, po mojem mnenju, zlasti, ko gre za strokovno osebje, ko gre za evalvacijo pred izpostavitvijo novih tehničnih štabov, uh, vlogo komisije pri spremanju odločitev in uskladitev z drugimi zakonodajnimi svežnji na tem področju. Bom to se predstavilo v obliki predlogov sprememb. Jasno je, da se EU Lisa spopada s pomembnimi izzivi, zato moramo zagotoviti, da bo dobro delovalo v prihodnih letih. Se veselim prihodnega sodelovanja s poročevalko in drugimi poročevalci v senci. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Katrina Čeniči za SND. Izvolite. Hvala, hvala predsedujoči. Najprej hvala eh, kolegici Makovej, ki je postavila svoje, svoje poročilo glede novega predloga glede EU-lise. To je osnova za konstruktiven dialog z stališče Evropskega parlamenta. Sprememba uredbe je seveda nekaj zelo pomembnega, pomembnega, pomembnega za nove eh, izzive za EU-liso glede varnostnih vedikov in izmenjave informacij. Ogledala sem si predlog komisije in poročilo kolegice Makove in mislim, da obstajajo določene točke, kjer bi skupaj s drugimi počevalci v senci lahko eh, zadeve nekoliko poglobili. Prvič menim, da bi bilo treba analizirati vlogo nadzora strani Evropske komisije, ko gre za delo agencije. Eh, strinjam se s predlogi sprememb eh, poročevalke, vendar mislim, da bi morali doseči pravo ravnovesje med nadzorom in svobodo delovanja agencije, zato da lahko izvaja svoje naloge, zato da bi lahko to učinkovito delala. Potem mislim, da morajo tudi premisliti o mehanizmu finančnih nadomestil, kot to predlaga poročevalka. Menim, da moramo tu premisliti zato, da ne bi se zgodilo, da bi agencija bila videti kot nekašen dobavitelj storitev, ki ga je treba plačati. Vemo, da če damo to možnost, da lahko javni organi komercializirajo svoje uh, proizvode, lahko sproži kritike, ker to lahko tudi negativno pliva na delovanje agencije pri izvajanju svojih storitev, ki jih nalaga uredba. Uh, In mislim, da bi tudi morali poglobiti besedilo tudi glede sporazumov z mednarodnimi institucijami. Torej, v novem členu od, ali oziroma stavku 38 bi morali podpreti predlog poročevalke. Potem, kar zadeva določbe glede imenovanja izvršnega direktorja. Mislim, da mora biti postopek eh, usklajen eh, z postopki drugih agencij na področju pravosodja in notranjih zadev in seveda mora imeti tu tudi pomembno vlogo parlamenta, ki je vendarle so zakonodajalec in ki je tisti, ki mora tudi nadzirati delo agencije. Ta agencija bo tudi v prihodnih letih imela zelo, zelo pomembno vlogo. In potem glede interoperabilnosti, tu, ima, tu imamo člen 9 v predlogu komisije in tu naj povem, da se strinjam s splošnim pristopom, da EU-LISA lahko razvija takšne sisteme le, če se so zakonodajalci tako odločijo. Torej, pač odvisno tudi od tega, kakšni bodo uh, drugi zakonodajni akti, v katerih se trenutno pogajamo. In, uh, In še zadnji predlog glede tega, glede na mnenje varoha osebnih podatkov. Mislim, da bi morali upoštevati kritike glede centralizacije eh, porabe podatkov in moramo upoštevati priporočila določila glede člena 12, stavek 2, ki govori tudi nasplošno o, o informacijskih sistemih. Mislim, da bomo gotovo imeli še priložnosti za to, da bomo poglobili te točke, ki se mi želeli spostaviti. Sedaj in pripričana sem, da bomo na koncu prišli do besedila, o katerem smo lahko strinjali, kajti ta agencija je zelo pomembna in si zasluži vso našo pozornost. Hvala. Hvala. Ni več nobenih poročevalcev v senci. Tu, zato me zanima, ali bi kakšen poslanec se želel uh, izreči iz, iz tega. Napovedali no, ste, tudi, da, ste, da sem tudi sam poročevalcev v senci, vendar mislim, da ste že izpostavili najbolj pomembne teme, tako da se pravzaprav veselim eh, dela na tem dosjeju. Evropski parlament eh, podpira delo te agencije in vprašanje je pač glede tega, kakšne varovalke bomo imeli za to, da bomo eh, se držali naših standardov glede tega. No sedaj pa bom kar dal besedo gospe Makovej in tudi pozval bi komisijo, da se nakratko odzove. Pred nami si dopročevalki. Gospod Melo, ali se lahko tudi vi nakratko odzovete? You, hvala, gospod predsedujoči. Hvala poročevalki za osnutek poročila glede EU-lise komisije lahko spreme številne predloge sprememb, ker dodatno pojasnjujejo to besedilo, vendar ima določene težave glede nekaterih predlogov sprememb. Če nekaj po vrsti. Prva spremembe 1, 18 in 19 glede člena 13 glede dodatnih tehničnih štabov, ki bi bili potrebni. To je že bil predlog na podlagi mnenja pravnega odbora pri pregledu in komisija tega takrat ni sprejela, zato ker lokacija sistema je namenjena v samem sistemu. SIS uredba to določa. E, torej tam je izredno navedena lokacija. Če se menimo lokacijo, potem moramo smeti tudi te instrumente in to ni odločitev, ki bi lahko sprejel upravni odbor. Besedilo je bilo spremenjeno tako, da omogoči obstoj rezervnih štabov, to je tudi zahtevo upravni odbor in to smo torej vnesli. Torej, to je možnost in to je, mislim, da tista možnost, ki bi morali uporabiti. Torej, komisija se ne more strinjati s predlogom spremembe v točki 18, oziroma predlogom spremembe 18, tudi ne z 19, kjer piše, da bi lahko uh, ta rezervni štab bil kjerkoli, pač odvisno od odločitve upravnega odbora to se zdi, da bi potem lahko kar predstavljali ta, to lokacijo rezervnega štaba glede na odločitev pravnega odbora. Nobene presoje vplivo nismo imeli, ki bi uh, to um, podpirala, to idejo. Torej, predlog uh, uvaja to fleksibilnost. In to možnost je 9. oktober postavil tudi izvršni rektor v svetu. In morda je to tehnična rešitev, ki bi lahko obdržali. Če naj zaključim glede tega, katerokoli odločitev, ki je pomenila uh, spremembo, je nekaj, o čemer se morate odločiti so zakonodajalca, zlasti, če je to že vključeno nekje v drugi uh, zakonodaji in če ni podprto z. Uh, Eh, presojo vpliv in tega ne more, glede tega ne more šteti upravni odbor. Potem glede 13 mm, in 16, glede podpore državam članicam. Res je, besedilo lahko izboljšamo, lahko neposredno agenciji posredujemo zahtevek, vendar kar zadeva namensko podporo, ki bi ki bi jo zahtevali v primeru varnost, dodatnih ukrepov, izjemnih ukrepov, pa bi se o tem moralo obvestiti komisijo, kajti agencija nima eh, možnost ocene eh, stopne resnosti krize. Torej, to je postopek, ki smo ga tudi uvedli 2016. Takrat smo mi recimo zahtevali od Elise, da nudi tehnično podporo v žariščnih točkah v času migracijske krize. In predlagate, da bi komisija spremljala, če, se, drža, če, če se komisija pravočasno, gospod Melo, glasujemo čez dve, tri minute in predvsej dolgo bodo trajali. Ali lahko prosim zaključite? in date konkretna priporočila poročevalki v pisni obliki, če se strinjate s tem. Eh, no, predlago bi, da imeli sestank, sestanek s poročevalko in poročevalci v senci, so da bi se lahko podrobneje pogovorili o predlogi sprememb. Dobro, hvala za razumevanje. To smo si zabeležili, sedaj pa bi dal še enkrat priložnost sporočevalki, da zaključi, preden se lotimo glasovanja. Hvala lepa. Vem, da nas čaka še eno glasovanje glede varovanja podatkov. Imeli smo študijo komisije še pred časom ob vzpostavitvi EULISE in prišli smo, do, prišli smo do zaključka, da je varne imeti eno agencijo, ki pokriva vse podatkovne baze z vidika varstva podatkov in neutralnosti in vemo, da ljudje iz EULISE nimajo dostopa do podatkov v podatkovnih bazah, v serverjih. Torej, do, vedno je enostavneje zirati eno agencijo in en strežnik, kot pa deset agencij ali deset strežnikov. Hvala vsem uh, in bomo še nadaljevali na tem uh, dosjeju. No, Rok za predloge sprememb je 6. november ob 6. popovdne. S tem pa zaključujem izmenjavo mnen. In bomo počakali še kakšno minutko, da pridejo še ostali kolegi in potem nadaljujemo z glasovanjem. colleagues, um, please get ready for the votes, please. Everyone with a... Kolegice in kolegi, prosim, če se pripravite na glasovanje. Z elektronskimi karticami lepo prosim. Začeli bomo čez nekaj sekund, prosim, če se pripravite. colleagues, if everyone is ready. Kolegice in kolegi, če ste vsi pripravljeni, lahko začnemo. Vidim, da vas je kar nekaj že na svojih mestih, predlagam, da začnemo. Torej, prvo elektronsko glasovanje drugega dela glasovanja v smeri. Gre za poročilo Mlinar. Želite besedo, gospod Mlinar, priznačnemo ne, potem pa kar začnemo. Kompromis 3, glasujemo. Ste vsi oddali glas? Glasujte, prosim. Everyone has now voted, the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. amandma 26, glasujte prosim. Amandma 26. Has everyone voted? The vote is closed. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 26 je bil, ja, zavrnjeno. Kompromis 4, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 37, prvi del, kaj sujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Drugi del. A ne. Amandma 43, glasujte, prosim. konec glasovanja. A tu je eden iz vrst SD preveč glasoval, prosim, če lahko to uredimo. Dobro. Sprejeto. Amandma 45. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodne izjave, amandma 7, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Amandma 8, glasujte prosim. Konec glasovanja. SD je zopet eden preveč. Glasujemo. SD1 preveč, prosim, če umaknete eno kartico. Hvala, konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 9, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 10, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 13. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 14. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 16. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 17. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ena. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 22. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Navedki amantma 1. Glasujte, prosim. konec glasovanja sprejeto. Amandma 2, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 3, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 4, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 5, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 6, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo še o besedilu z glasovanimi spremembami. Glasujemo poemensko. Glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto 52 za, 3 proti, 1 zdržan. Čestitke, gospa Mlinar. colleagues, we move now. Hvala kolegice in kolegi. Gremo naprej. In sicer gre za poročilo o spoštovanju zasebnosti in osebnih podatkov o elektronskih komunikacijah. Poročevalka je gospa Marijo Lauristin. sprejetje osnutka poročila. Poročevalko želite besedo, preden nadaljujemo s glasovanjem. Marijo? Hvala lepa, čisto na kratko. Rada bi se zahvalila celotni ekipi poročevalcev v Senci, vključno s poročevalci v Senci iz ELS, ki so se do zadnjega trenutka trudili, da smo prišli do kompromisa. Žal se ni vse izšlo, kot smo si želeli, pa vendar bilo je zelo težko delo pod velikanskim pritiskom in res eh, hvala čisto vsem, ki so bili vključeni v to delo, ki so bili zelo aktivni in v veliko pomoč pri iskanju najboljšega rezultata. Pred nami je najboljši rezultat, ki bi ga je bilo možno doseči. Hvala lepa. Hvala, torej kolegi, kompromis eh, ena za. Oziroma, glasujem elektronsko, pardon, dajte svoj glas. Konec glasovanja. pri SD ponovno en preveč. Prosim, če lahko to uredite, preden zaprem glasovanje. Dobro. Naj tako ostane konec glasovanja sprejeto. Kompromis 2 oziroma kompromis k členu 2. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k členu 3. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 4. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 5. Glasujte, prosim. vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 7. Glasujte, prosim. kar počasi. Ne bom vam govoril strani, številki strani, veste, kaj se potem zgodi. Torej, kompromis k členu sedem. Smo? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu osem. Glasujte, prosim. Ja, lahko sprašujete, vam ne bom povedal. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 9. Člen 9. Glasujemo. Kar počasi poiščite. Bom počakal, da vsi oddate glas. Kompromis k členu 9. Glasujemo. Ste vsi oddali glas? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 10. Glasujemo. Glasujemo še vedno. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa kompromis k členu 11a. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi kompromis k členu 12. Glasujte, prosim. Ne, 11a je sprejet. Zato gremo na kompromis 12. Kot rečeno, kompromis 12 prosim, še prisluhnite. Kompromis k členu 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 13. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 14. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na kompromis k členu 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k členu 16, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis k členu 17, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto kompromis k členu 18, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 19, glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis k členu 18. 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 23. Glasujemo. Konec glasovanja. kompromis k členu 24. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis k členu 25. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, kompromis k člen 26 glasujemo. Sprejeto kompromis k členu 27 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. uvodne izjave so vse zajete v dosedanjih glasovanjih, tako da zdaj še končno glasovanje eh, z izglasovanjem in spremembami. In sicer poimensko glasujte, prosim. tole me postavljate v težek položaj. Če želi celoten odbor počakati minutko, prav. Moramo glasovati. Toliko, da smo si na jasnem. Zdaj zapiram glasovanje. Sprejeto 31 za, 24 proti, 1 zdržan. Zdaj pa glasujemo še o pogajalskem mandatu. Glasujte, prosim. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Nekateri še glasujejo, dobro, konec glasovanja. Sprejeto 31 za, 25 proti, vzdržanih ni in čestitke poročevalki. Gospod Boni želi besedo. Kolegice in kolegi, prosim, gospod Boni, izvolite. kolegice in kolegi. Mario Lauristin je nekako zadnje dni tu v parlamentu, ker se je odločila, da bo nadaljevala svojo politično kariero v Estoniji. Zato se bi rad izredno zahvalil za njen prispevek, ker naši do sedaj zelo kontroverzni razpravi. Hvala lepa, Mario. Hvala, Mihael, za zelo dostojanstven nastop v imenu celega odbora, mislim. Da. Hvala lepa in eh, vse dobro, Marijo. Tako, kolegice in kolegi, vem, da je bilo tole vznemirljivo, ampak eh, vendarle bo treba iti naprej. Vem, da, da se številnim mudi. Tako da predlagam, da gremo kar naprej. Torej, Agencije za sodelovanje v kazenskih zadevah, poročilo Eurojust, Axel Foss je poročevalec, želite besedo, pred njim glasujemo morda? Čisto na kratko, rad bi se zahvalil vsem poročevalcem in poročevalcem v senci, da je šlo vse skupaj dokaj hitro skozi, potem ko smo morali kar dolgo časa čakati, zdaj je pred nami končno rezultat, s katerim mislim, da se lahko kar vsi strinjamo in mislim, da bo šla zadeva brez večjih težav lahko naprej. Dobro, hvala lepa, Aksel. Torej, gremo naprej. Glasujemo amandma 187. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 6. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Prav tako sprejeto. Amandma 8. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis. A, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis B, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis C, glasujte, prosim. konec glasovanja. Spreto. Amandma 17, glasujte prosim. Zgrešili smo amandma 14, se upravičujem. Amandma 14 glasujemo zdaj, se opravičujem. Amandma 14 glasujte, prosim. Amandma 14 glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 17. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. Amandma 20. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 242. Glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis D, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis E, glasujte prosim. Konec glasovanja. Amandma 26, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 32, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavarjeno. Amandma 33, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis F. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis G. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis H. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 40. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrljeno. Kompromis I. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kont 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis J. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis K. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis L. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 284. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis N. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis O. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 69. Seveda, prosim. Amandma 69. 69. Amandma 69. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Juri 40. Juri 40. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis P, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis Q, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejeto. Amandma 74, glasujte prosim. konec glasovanja sprejeto. Juri 42, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis R. Kompromis R, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis S, glasujemo. konec glasovanja, sprejeto. Kompromis T, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis z D. Glasujemo, to je eh, kompromis o zaščiti podatkov. Glasovanje je zaključeno sprejeto. Kompromis TA glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Kompromis U glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto kompromis v glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dvojni v glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 387 glasujemo. 387. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis X. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis Y. Glasujemo. konec glasovanja, sprejeto. Kompromis z. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 1.4.2. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 1.4.3. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 1.4.4. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto.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 Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 148 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 149 in kont 43 skupaj glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 1-5 nič glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlogi spremembe 151 do 154 skupaj glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Predlog spremembe 155 glasujemo.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 Glasovanje je zaključeno. Sprijet. Predlog spremembe 1.6 nič glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijet. Predlog spremembe 4.9 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprijet. Kont 47.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 Ja, zgleda nam je zmanjkalo cele abecede. Glasovanje je zaključeno. Se upravičujem, kolegi, nekaj je narobe z glasovalnimi napravami, tako da bomo ponovili glasovanje o kompromisu z C. Naprave niso sodelovale, tako da še enkrat glasujemo o kompromisu z C. Glasujemo. Torej, kompromis z C, glasovanje je zaključeno, sprejet. Sedaj pa Juri 52, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejet. Predlog spremembe 165, glasujemo.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 sprejeto. 169 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kont 50 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 170 in kont 51 skupaj glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kont 52. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predloga spremembe 171 in kont 53 skupaj glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Kont 54 glasujemo.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 Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Ena osem osem in ena osem devet o vodnih izjavah in navedbah glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Predlog spremembe ena glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejet.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 Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog eh, spremembe 201. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejet. Kompromis z B. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Predlog spremembe 203. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejet. Predlog spremembe 5 in Juri 14 skupaj. Torej Juri 14 in 5 skupaj glasujemo, lahko glasujete. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 205 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen.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 glasovanje je zaključeno, zavrnjen. Tako, sedaj pa glasujemo o besedilu, kot je bilo spremenjeno in sicer poimensko glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 51 za, 5 proti, nihče vzdržan. Sedaj glasujemo o odločitvi, da se začnejo pogajanja. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 50 za, 5 proti, nič vzdržanih. Čestitamo. Čestitam gospodu Bosu. So we have to make a colleagues, um, colleagues just... Spoštovani kolegi, samo v informacijo. Hitro smo končali z glasovanjem in zato bomo imeli sedaj odmor do naslednjega dela, ki se začne ob 12.30, ker smo bili tako pridni. Torej nadaljujemo ob 12.30, ko bomo imeli skupni sestanek z odborom Ekon. Sedaj imamo odmor do 12.30. Najlepša hvala vsem za glasovanje danes do povdne. To je konec tega dela sestanka. We resume at 12.30.